opazovalcev ni govorila o tehničnih težavah. E, mislim, da je ta resolucija dober kompromis in zato jo bom podprl. Hvala. Najlepša hvala, kolega Količek. E, za skupino EFT je naslednji kolega Belder za eno minuto. Voorzitter, de vele